bernd lange sagt der gualtieri soll sich hinsetzen. bernd lange reče prosim gualtieriju naj se usede na svoje mesto. du auch. meine damen und herren gospe in gospodje kolegi in kolegice konferenca predsednikov je danes zjutraj sprejela odločitev o podelitvi nagrade Saharu za leto 2015. Naj vam sporočim, da, je, da se je konferenca predsednikov odločila, da bo letošnjo nagrado Saharov podelila savdskemu blogerju Raifu Badawiju. meine Damen und Herren, gospe in gospodje, zahvaljujem se celotnemu Evropskemu parlamentu za podporo, ki ste jo izkazali naši odločitvi. Zaradi izrednega primera gospoda Badavija, torej gre za izredno pogumno osebo, ki nam je lahko vsem za zgled. Dobil je eno izmed najkrutejših kazni, ki sploh obstaja v tej državi. To lahko označimo zgolj kot brutalno mučenje. Kralja Saudske Arabije pozivam naj ne mudoma pomilosti gospoda Badavija, naj ga izpusti tako, da bo lahko v Evropskem parlamentu prejel nagrado. die Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten odnos med Evropsko unijo in našimi partnerskimi odnosi so odvisni tudi od tega, ali naši partneri spoštujejo človekove pravice in temeljne svoboščine. In primeru gospoda Badavja so osnovne človekove pravice ne samo kršene, ampak poteptane. E, tako da pozivam e, savskega kralja, naj ne mudoma izpusti gospoda Badavija, naj mu omogoči, da se vrne k svoji družini in e, naj mu omogočijo, da bo lahko osebno sprejel Saharovo nagrado tukaj v Evropskem parlamentu. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolleginnen und Kollegen. Nadaljujemo sejo. Gospa Koraca Bilca je javila k besedi. Gospod predsedujoči, včeraj sem govorila o glasovanju gospe Marine Le Pen, ki je so predsedujoča skupini ENF. Govorila sem o načinu glasovanja zahvaljujem se vsem sodelavcem na plenarnem zasedanju za njihovo profesionalno delo. Pozivam predsednika, da uporablja člen 166 eh, in 177 poslovnika, ki pravi, da je glasovanje osebno, da je vsak poslanec oziroma poslanka odgovoren oziroma zodgovorna za lastno glasovanje. Hvala. Zu dem Vorfall bekommt das Wort Madame Le Pen. Gospod Le Pen dobi besedo. Gospod predsedujoči, včeraj sem bila odsotna in grozno ste me napadli. Grozno me je napadel gospod Weber. Obtožil me je za nekaj, česar nisem storila. Nedolžna sem, kar je bilo tudi izpostavljeno na konferenci predsednikov danes zjutraj. Gospod Weber je storil dva prekrška osebno me je napadel in to brez dokaza. Popolnoma brez dokaza. To, kar se je zgodilo včeraj, odraža ta cirkus. Kot veste, veliko poslancev eh, kartice uloži v naprave na začetku zasedanja in jih na to vzame na koncu zasedanja. In to je vaš edini argument zoper mene. Gospode Graf, moj kolega je etičen, je moralen človek. Štiri glasove je podal, ko sem bila odsotna štirikrat je glasoval, ko sem bila odsotna. In glasoval je brez mojega dovoljenja, brez mojega dovoljenja. Res je, storil je napako, ampak a je to prav. kolegi in kolegice, ko me ni bilo nekaj sekund, je eh, izrabil ta čas, da vas malce navdihne. Gospod predsedujoči, imam pravico, da postopam tako, kot postopam in uložila bom pritožbo zoper gospoda Webra, ki me je tako eh, nepravično napadel. Hvala.

Brez besed sem ob tej izjavi gospe Lepen, eh, to je prav eh, brezsramno, kaj smo sedaj tukaj doživeli. Prav, prav Lepen, prav Lepen je videti. Gospa Lepen, vsi vemo, da nimate pravega razumevanja demokracije, to vemo vsi v tej hiši. Ampak naj vam eh, ponudim poduk. V demokraciji je mandat, ki nam ga podelijo državljani, svet. In če je mandat svet, eh, no tudi to, da nekomu prisluhneš, spada v demokracijo. Torej, v demokraciji je mandat svet, tega so nam podelili državljani, zato ga ne moremo dati nekomu drugemu, ne moremo ga nekomu delegirati. V državah članicah je takšna, takšen delegiran mandat prekršek kazensko eh, oziroma kaznivo dejanje. Um, torej, naš mandat je svet, moramo ga braniti. Vi ste si nakopali velik prekršek, veliko bremen, vel, veliko breme in uh, upam, da bo naš predsednik iz tega potegnil pravilne posledice. meine Damen und Herren, heute Morgen war dieser. Gospe in gospodje, danes smo o tem primeru razpravljali tudi v krogu predsednikov, na konferenci predsednikov, sedaj bo biro parlamenta eh, ta dogodek raziskal. Gospa Koraca Bilt, lahko ste prepričani, da bomo ob tem spoštovali vse člene poslovnika. Gospe in gospodje, besedila, ki smo jih včeraj.